Hautala, pardon. Gospod Poselt, imate besedo. Gospod predsedujoči, visoko vas cenim in vaš način vodenja glasovanja, ki je bil odličen. Vendar prosim vse podpredsednice oziroma podpredsednike, da ne, govo, ne želite eh, prijeten konec tedna poslankam in poslancem takole ob enih v četrtek, konec koncev to glasovanje ni zadnje dejanje in prosim, da pred koncem zasedanja, ki se bo končalo danes popovdne ob 17. uri, ne želite ljudem prijetnega konca tedna. To sem naredil, ker je to bila moja zadnja priložnost, da to naredim. Nisem hotel reči, da danes popovdne ne bo kakšnega dela. Poročilo Hautala torej. Gospod Mikolašik, eno minuto. Ďakujem, vážený pán predsedujúci. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, kolegice in kosle, eh, kolegi. Mislim, da je zelo žalostno, da v mnogih državah delo uh, borcev za in zagovornikov človekovih pravic eh, ovirajo bodi si organi eh, v takšnih državah ali pa jim onemogočijo kakršno delovanje s tem, da jih eh, zaprejo, da jih postavijo v pripor in tako naprej. Komisijo bi želel pozvati, da izkoristi svoje nove pristojnosti, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe, da pripravi neke vrste smernice za Evropsko unijo, ko gre za vključitev zaščite zagovornikov človekovih pravic v vse naše eh, sporazume o sodelovanju s tretjimi državami. To bi moralo biti vključeno tudi v pogajanja s vsemi državami, s katerimi želimo sprostiti trgovinsko izmenjavo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Kačmarek je naslednji. Eno minuto imate na voljo. Gospod eh, predsedujoči, poslanke in poslanci. Gospa Hautala je pripravila odlično poročilo, za katerega se ji zahvaljujem. Če bomo hoteli izvajati sklepe tega poročila, potem bo zaščita zagovornikov človekovih pravic boljša. Zato sem glasoval za to poročilo. To je priložnost, da eh, rešimo življenja mnogih zagovornikov človekovih pravic po vsem svetu. In eh, če morajo umreti v eh, obrambi tega splošnega načela, jim moramo pomagati. Hvala, gospod Ovir, eno minuto. gospod Ovir, potem pa gospod Batten, eno minuto. Gospod Batten je naslednji na mojem seznamu. Če ga ni, potem gospod Koeljo, gospod Mastel, eno minuto. Oh, okay. Udo Gjørmastel er nede. Tudi gospa Mastela ni tukaj. Dobro, potem gremo naprej na poročilo Romeva Irueda o enakosti spolo pri gospodarskem nazadovanju in finančni krizi. Nihče ni na seznamu. Potem, torej gospa Figueredo se je javila, pa je ni, gospod Takola v zvezi z poročilom o športu, zlasti o uh, zastopnikih igralcev. Gospod Takula, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu za to poročilo. Gospa Doris Pak je predsednica našega odbora in tudi njej se uh, zahvaljujem. Glasoval sem za poročilo Klinc oziroma za poročilo o športu kajti konec koncev obstajajo nekatera uh, etična vprašanja, moralna pravila, ki zaenkrat eh, niso v veljavi, zaradi tega imamo ogromne težave, kajti zaradi pomankanja teh pravil pri športnikih pravzaprav gre za trgovanje z ljudmi. Nogometni klubi, uh, se zlorabljajo se strani mnogih eh, v ta namen. Zato moramo očistiti šport, eh, kolikor se le da. To poročilo sem podprl pri glasovanju in upam, da bosta UEFA in FIFA eh, pomagala pri ustvarjanju ustreznih pravil. Najlepša hvala. Sedaj pa poročilo o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo. Hvala, gospod predsedujoči. Ker zadeva predloga sprememb 1 in 2, ki jih je vložila skupina zelenih v tej skupni rezoluciji, moram reči, da sem glasoval za ti, ta dva amandmaja, ker se mi zdi ta pomembna ko govorimo o rezultatih vrhunskega srečanja, ne moremo ignorirati stanje človekovih pravic v Rusiji. Eh, smo prisotni nekaterim eh, eklatantnim kršitvam človekovih pravic. To je postala realnost v Rusiji. In oblasti v Ruski federaciji bi morali opozoriti na to, da mora spoštovati ta eh, splošna načela in da morajo osumljence postaviti pred poštena sodišča. Hvala. Najlepša hvala, sedaj gospod Kelam, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Izražil bom podobno mnenje kot predhodnik. Glasoval sem za to resolucijo in za predloge sprememb od 1 do 4. Ugotavljamo, da na vrhunskem srečanju med EU in Rusijo naj ne bi razpravljali o človekovih pravicah in njihovih kršitvah, vendar to je povezano s celotno tematiko. Slasti, če vemo, da v 40 ruskih mestih je bilo 31. maja eh, ogromno političnih demonstracij tik pred začetkom tega vrhunskega srečanja, zahtevali so svobodo iz združevanja udeleženci teh demonstracij. Omenili so primer Sergeja Magnitskega in eh, njegovo smrt, ki je ostala neraziskana. Predlog spomembe 3 govori o tem, da enostavno niso v Rusiji kaznovani tisti, ki izvajo nasilje nad zagovorniki človekovih pravic in podobne zadeve. Hvala. Sedaj pa gospod Protasevič, eno minuto. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Želel bi čestitati gospej Hautali in kolegicam in kolegom v skupini zelenih za njihove predloge sprememb, kar zadeva eh, situacijo človekovih pravic in zagovornikov človekovih pravic v Rusiji. Res je, na vrhunskem srečanju ni bilo govora o tem, ampak vseeno sam in moja politična skupina smo podprli amandma številka 3 gospe Hautala, ki izraža tudi naše stališče o tem, kar se dogaja v Rusiji in kar se dogaja v odnosih med Rusijo in EU v bolj celoviti meri. Gre za pomankanje spoštovanja temeljnih pravic, ne primer pravice do združevanja in tako naprej. In to bi morala biti ključna načela Evropske unije v zunanjih odnosih z vsemi, tudi z Rusijo. Hvala. Hvala. Sedaj pa poročilo o izraelski vojaški operaciji. Gospod Higgins. Eh, <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sam sem se vzdržal, eh, vzdržal glasovanja o teh predlogih resolucij, kajti ta, te resolucije niso dovolj strogo obsodile delovanje izraelskih eh, vojaških sil v, v, na Gazi. V Gazi. Smrt devetih eh, aktivistov je primer piratstva in kršitve mm, mednarodnega prava, zato tega ne moremo tolerirati. Od izraelske vlade moramo zahtevati neodvisno mednarodno preiskavo, obsoditi moramo pa tudi ZDA in predsednika Obamo, ki niso ustrezno uh, obsodili tega delovanja izraelske vojske. Ne moremo se omejiti samo na izvajanje resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov, ko gre za uh, agresijo Izraela. Tudi v Tel Avivu obstajajo zagovorniki odpravljanja blokade gaze, pa vendarle ne dobijo nobene možnosti izraziti svoje mnenje. Mislim, da moramo eh, zahtevati novo demokratično družbo v Izraelu. Gospod Pred, eno minuto. Gospod predsedujoči, glasoval sem za to resolucijo o situaciji v Gazi, vendar se mi zdi, da dikcija resolucije ni ustrezna. Pomembno je, da se sliši naš glas glede na to, kaj se je zgodilo 30. maja. Mislim, da je treba verodostojno mednarodno in neodvisno preiskavo zagotoviti o dogodkih tega dne. Tudi kar zadeva humanitarno situacijo in blokado gaze, moramo izraziti svoje nestrinjanje z delovanjem izraelske vojske. Po eni strani naj bi uh, se omejili na preiskave se strani Izraela, po drugi strani pa govorimo o kršitvi mednarodnega prava. Moramo se zoprstaviti neke vrste kolektivni eh, kazni, o kateri je govora v uvodni izjavi C. Mislim, da morajo naše besede postati bolj odločne. Hvala, gospod Kelam, eno minuto. Hvala, predsedujoči. Sam sem glasoval za to resolucijo o gazi, vendar se mi zdi, da čustveno ni ta resolucija ustrezno uravnotežena. Zahtevamo neodvisno mednarodno preiskavo tega incidenta, vendar ne smemo se prenagliti pri ocenjevanju tega incidenta. Zato sem bil proti drugemu delu odstavka 2, kjer je zapisano, da je bila to kršitev mednarodnega prava. Šele preiskovalci morajo to ugotoviti, po mojem mnenju, bil sem tudi proti vodni izjavi C. Hvala. Hvala, gospa Korhola. Eno minuto. Hvala, gospod eh, predsedojoči. Strinjam se s tistim, kar je pravkar rekel gospod Kelam. Glasovala sem za to resolucijo, vendar moram reči, da v resoluciji naše politične skupine smo imeli celo vrsto ugotovitev, ki niso vključene sem. Naprimer, tudi naslednja ugotovitev. Evropska ljudska stranka hoče priznati pravil, pravico Izraela do uh, varnih meja. No, to se mi zdi samo po sebi razumljivo, tega pa ni bilo vključenega potem v končno resolucijo. Zanima me, zakaj ne. Hvala. Naslednji. Gospod Takula, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem proti tej resoluciji, ker po mojem mnenju ta resolucija ni uravnotežena. Usmerjena je proti Izraelu in ne gleda bolj globalno na celo situacijo. Evropska unija je po mojem mnenju doživela poraz. Nismo naredili to, kar bi morali. Morali bi preprečiti državljanom Evropske unije, da se ukrcajo na ta plovila, kajti namen te eh, flotilje je bil provocirati Šlo je za mednarodni pomorski embargo, ki vlada v tem območju in vemo, kaj to pomeni se stališča mednarodnega pomorskega prava. Sam sem opazoval stvari na televizijskem ekranu in prišel do zaključka, da je bil namen te skupine plovil enostavno nastopiti proti Izraelu. In nekako ne moremo kot Evropska unija Eh, podpirati takšnih dejavnosti, ki zagovarjajo terorizem. Zauzemati se moramo za človekove pravice in moramo braniti demokratično državo Izrael. Hvala, gospod Zondergard, eno minuto. Um. Ehm, den her resolution, den indeholdt en berettiget Hvala, gospod eh, predsedujoči. V, tem, re, v tej resoluciji upravičeno kritiziramo izraelsko vojaško operacijo, vendar žal od besed ne prehajamo k dejanjem če bi uh, predsednik Obama ali če bi uh, eh, naprimer uh, eh, iranske vojaške sile opravile takšno operacijo in ubile aktiviste, kaj bi se bilo zgodilo v takšnem primeru? Takrat bi verjetno lahko rekli, če bi šlo za iransko vojaško operacijo, da gre za teroriste. Zdi se mi, da tukaj privili, uh, gre za. Uh, državo, s katero eh, imamo zelo visoko razvite trgovinske odnose in jo pač obravnavamo drugače kot nekatere druge. Tukaj gre za celo vrsto lepih formulacij v tej resoluciji, ampak privilegirano partnerstvo z Izraelom tudi ni tukaj omenjeno. Če hočemo ostati verodostojni, moramo eh, od besed prijeti torej k dejanjem. Hvala. Naslednja je govornica Kunten Hogenstein. nie wzięłam udziału ja w ogóle nie wzięłam udziału w tym głosowaniu ponieważ e, Hvala. Nisem sodelovala pri glasovanju o teh resolucijah, kajti v tem besedilu je toliko vsebinskih napak, da sploh o njem ne bi bili smeli glasovati. Zato sem se pridružila kolegom iz Evropske ljudske stranke in gospodu Takoli, ki pravijo, da obsoditi Izrael Eh, češ, da je kršil mednarodno pravo. Preden je o to ugotovila neodvisna preiskovalna komisija, se mi zdi neprimerno in neustrezno. To ne izhaja iz realnosti. Poleg tega v tem besedilu govorimo o tistih, ki so bili na eni strani na drugačen način, kakor o tistih, ki so na drugi strani. Preveč čustveno obravnavamo torej celo zadevo. Hvala, sedaj pa resolucije o Bosni in Hercegovini. Gospod Vigenen, ga ni. Potem poročilo o poplavah v srednjeevropskih državah. Köszönöm szépen, elnök úr! Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. V zadnjem času smo v srednjeevropskih državah priča katastrofam, ki jih eh, povzročajo poplave. Reke so prestopile svoje bregove in zelo hitro pomoč sedaj potrebujemo, kajti mnogi so izgubili vse svoje premoženje. Prepričan sem, da je danes Evropski parlament ugotovil, da moramo hitro priskočiti na pomoč in mislim, da je pomembno, da smo vsi podprli ta predlog resolucij. Evropsko komisijo tudi pozivam, da čim prej pomaga, finančno pomaga državljanom, ki so bili prizadeti. Hvala. Kolegice in kolegi, s tem smo končali z to razpravo in do 15. ure prekinjam zasedanje.